Dear ladies and gentlemen, we have to... Spoštovani kolegi in kolegice, gospe in gospodi, začeti moramo s popovdansko sejo. Čaka nas javna predstavitev skupaj z odborom za mednarodno trgovino. Govorili bomo o odnosih med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Kot vemo, imamo tesne odnose, ki gredo onkraj konvencionalne definicije zunanjih odnosov in trgovinskih odnosov, spodbujamo eh, skupne vrednote, naši odnosi so pomembni za globalno stabilnost in tudi za blaginjo in varnost. Ampak ti odnosi so na preizkušnji v zadnjem času zaradi različnih pristopov globalnim vprašanjem, eh, naprimer kar se tiče Irana, podnebnih eh, sprememb in trgovine. Danes so z nami štirje gostje, ki imajo različno ozadje in različna stališča. Prispevali bodo bogati razpravi danes. Odbor AFED pa pripravlja poročilo na lastno pobudo o stanju odnosov med EU in ZDA in eh, današnjo razpravo bomo uporabili eh, tudi za pripravo tega poročila, o katerem bomo govorili po ja, ja, javni predstavitvi. Pozdravljam njegovo ekscelenco Antonija Gardnerja, nekdanjega veleposlanika ZDA. Pozdravljam tudi dr. Kristofa von Marshala, ki je eh, prvi prijemnik subvencije Helmut Schmidt. Z nami je tudi gospod Šapilo, predstavnik Evropskega sveta za zunanje odnose. Četrtega govornika pa danes ni z nami. Prvi govornik bo njegova ekscelenca, gospod Anthony Gardner. Gospod Gardner, v veselje nam je, da ste spet z nami. Če se ne motim, smo se na zadnje z vami pogovarjali novembra leta 2016 v odboru za zonanje zadeve. Veselimo se že vaših stališč in analize trenutnih zunanjih eh, odnosov med Evropsko unijo in ZDA. Izvolite, beseda je vaša, imate 10 minut. Najlepša hvala, lepo je spet biti tukaj. Veliko eh, lepih uric sem preživel v tem odboru, pa tudi v dru drugih odborih, pogovarjali smo se o TTIP-ju in drugih vprašanjih tri leta sem preživel na mestu veleposlanika in to ni bila zgolj služba, to je bila moja osebna misija. To sem vedno imel zelo osebno. In vedno sem menil, še vedno menim, da so Evropska unija in ZDA naravni partnerji. Nujno je, da sodelujemo pri celi vrsti regionalnih in globalnih eh, izzivov. Ena sama stran ne more rešiti sama teh vprašanj, sodelovati moramo. Teden dni preden sem eh, odstopil, uh, Eh, januarja leta 2017 sem imel novinarsko konferenco, na kateri sem bil zelo neposreden. Podal sem opozorilo glede eh, prihodnih odnosov in tega ne obžalujem. Takrat sem se odločil, da je preveč stvari na kocki, da bi ostal tiho in še vedno imam ista stališča. Verjetno poznate mojo osebno eh, zgodovino, vsaj nekateri sem vnuk beguncev, ki so zbežali pred eh, fašizmom, eh, pred Benitom Mussolinijem, ki je želel eh, Italijo spet narediti za veliko, ampak je na koncu uničil svojo državo. Priča je bil temu, kaj se zgodi, ko institucije, demokrati institucije in pravosodje izginejo oziroma posežemo v njih. Nekdanja državna sekretarka Madeleine Albright nas je že svarila pred nevarnostjo za demokracijo po svetu. In eh, velike institucije evropske demokracije, tudi ta organ, ima zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju eh, naših skupnih čezatlantskih vrednot, ki jih moramo spoštovati še naprej. In upam, da Evropska unija nikoli ne bo oklevala pri eh, zagotavljanju spoštovanja teh vrednot. Leto in pol po začetku Trumpove administracije lahko povem, da bodo Eh, odnosi med ZDA in EU eh, poškodovani, začasno sicer, ampak to na vseh področjih. Eh, državni sekretar Pompeo je podal novinarsko izjavo in dejal, da je Evropska unija ena izmed naših najtesnejših partneric pri naših ciljih v tujini. To so lepe besede, ampak niso v skladu z retoriko in dejanji te administracije. Predsednik sam je že dejal, da je Evropska unija nek klub, ki želi uničiti ZDA na področju trgovine. Eh, Vodijo Nemčija, je neučinkovita, protekcionistična in birokratska organizacija, ki bi jo Washington moral postaviti na stran, ko si prizadeva za bilateralne odnose z drugimi državami v Evropski uniji. Meni, da je Brexit nekaj odličnega in da je tržni presežek Evropske unije eh, de facto goljufanje. Imamo eh, Steva Bannona, ki je sicer zapustil Belo hišo, ampak sedaj ga zamenjal John Bolton, novi eh, svetovalec za varnost in ta meni, da je trgovina igra z nično vsoto, ne spoštuje mednarodnega prava in več lateralnih institucij, ki so po njegovem mnenju nevarnost za ameriško suverenost. Amerika na prvem mestu, da, ampak eh, na ta način bomo pristali pri Ameriki, ki bo osamljena. Vse skupaj je karikatura eh, odnosov z Evropsko unijo in sam sem osebno eh, videl, kako smo sodelovali na devetih področjih, v treh sektorjih. Prva stvar je bila skrb za planet. Kaj je to? Šlo je za pogajanje o podnebnih spremembah, šlo je za tu je humanitarno eh, pomoč, šlo je tudi za eh, boj proti korupciji in za dobro upravljanje po svetu. In na vseh treh področjih sedaj vidimo škodo, to niso več prioriteta. Drugi sektor, pri katerem smo sodelovali tudi v tem odboru in v odboru INTA, so bili trgovinski odnosi. Res je, da te tip ni bil sprejet, ampak eh, Zagotovili smo veliko napredka. Veliko smo naredili na področju varstva podatkov, naprimer zasebnostni ščit je bil sprejet po težkih pogajanjih in prizadevali smo si za sodelovanje pri digitalni agendi. Na to tretji sektor, varnostna politika, tudi tam smo tesno sodelovali, kar se tiče eh, energetike, kar se tiče eh, vojaške varnosti in kar se tiče sodelovanja eh, organov pregona. Marsikaj smo dosegli in zaščititi moramo te dosežke kjer smo prišli do napredka. Odločitev, da se ZDA omaknejo iz eh, sporazuma z Iranom, je eh, zelo eh, žalostna. Sprejeta bila, ne glede na to, da obstajajo dokazi, da Iran spoštuje svoje zaveze, ta administracija dela napako, ko meni, da je ta sporazum bilateralne narave in da se mu lahko ZDA kar tako odrečejo spoštovati, je treba quid pro quo eh, in eh, omejitve, ki jih eh, Iran spoštuje. Sveda bo težko zagotoviti, da sporazum preživi. Državljani Evropske unije na podlagi uh, ureditve iz leta 1996 uh, eh, niso uh, mogli posegati v uh, nekatere države zaradi sankcij ZDA. E to je verjetno model, ki bo uporabljen tudi sedaj, ampak uh, vprašanje je, če bo deloval. Sam sem osebno videl, kako komplementaren je prispevek Evropske unije uh, Eh, ni kontradiktoren, ampak je komplementaren glede na to, kaj počnemo v NATO. Lahko vam povem, da sem veliko časa preživel z našimi generali, štirimi zvezicami, tistimi, ki vodijo naše sile v Afriki in menili so, da Evropska unija opravlja dobro nalogo z misijami v Afriki. Dejali so, da opravlja Evropska unija odlično eh, nalogo, ki je komplementarna. Ta administracija pa meni, da je prizadevanje Evropske unije, da se nadaljuje s temi eh, misijami, nekaj, kar posega v NATO. To ni res. Na vkljub tej škodi, in to je pomembno sporočilo, je sodelovanje med organi pregona še vedno področje, kjer lahko sodelujemo in bi morali sodelovati. Sodelujemo naprimer z Europolom eh, in to zelo očinkovito, kar se tiče resnih kaznjivih dejanj, eh, trgovine z drogami, spletne prostitucije otrok in tako naprej. Še naprej moramo sodelovati, tako da bomo lahko pridobivali elektronske dokaze hitreje drug od drugega kot prej. Zakon Cloud, ki eh, ga je ameriški kongres upisal eh, v zakonodajo v marca 2018, omogoča podpis Eh, izvršnih dogovorov s tujimi vladami, zato da se zagoti vzajemen dostop do e-dokazov. Pri tem je treba spoštovati ustrezna eh, pravila, pravosodni nadzor in človekove pravice. Prvi dogovor bo verjetno podpisan k malu z Združenim kraljestvom in brez dvoma eh, bodo sledili drugi sporazumi z Novo Zelandijo, Avstralijo, Kanado in Japonsko. Sam si želim bilateralnega dogovora med ZDA in Evropsko unijo na področju e-dokazov obstajajo določeni pravni izzivi in določeni politični izzivi, kar se tega tiče, ampak eh, praktično vse države članice so že eh, dale podporo Evropski komisiji, da se ta pogaja eh, v imenu 28-terice oziroma kmalo 27-terice. Vprašanje je, če lahko odnosi preživijo štiri leta Trumpove administracije. Seveda. Zakaj? dialog med uh, čezatlantskimi zakonodajalci je še vedno izjemno pomemben. Morda bodo demokrati v mestnih volitvah prevzeli uh, nadzor v predstavniškem uh, domu in uh, bo to še laže. Sodelovanje je bistvenega pomena, izogniti se moramo konfliktu, izpostaviti moramo zasebnostni ščit in morda izpogajati čezatlansko listino o zasebnosti. Včasih smo imeli že težave, tokrat to ni nič novega in premagati eh, moramo te težave. Osredotočiti se je treba na poslovno eh, skupnost, ki razume vse te vrednote in razume ulogo naših odnosov. Vedo, da so trgovinske eh, vojne neumne in da jih je preprosto izgubiti. Še naprej morajo evropske institucije uh, Eh, poglabljati odnose eh, z ameriškimi zvezdnimi državami in mesti. ZDA e morajo spoštovati svoje zaveze, tudi pariški sporazum. Petič, eh, vaša delegacija v Washingtonu odlično obvešča američane v, o Evropski uniji, s tem je treba nadaljevati. Šestič, prizadevati se je treba za nove bilateralne trgovinske sporazume, še naprej je treba spodbujati in podpirati tudi STO. Ne smete se pogajati eh, s pištolo na glavi in tudi sam sem vedno zavračal takšna eh, pogajanja pod pritiskom. Najti je treba tudi eh, načine za sodelovanje z administracijo. Nekateri menijo, da Eh, je treba laskati, ampak bomo videli, kakšen bo rezultat. Belgijski moto je, skupaj smo eh, močnejši in tega se je treba držati. Imate eh, ekonomski, politični vzvod, znate voditi in sedaj je teža zgodovine na vaših plečih. Najlepša hvala, gospod Gardner. Hvala za tople besede in hvala hvala za vaše nasvete. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Naslednji je dr. Kristof von eh, Marshall, ki je trenutno eh, prejemnik eh, subvencije Marshallovega sklada, je pa tudi glavni korespondent Tage Špigla. Osredotočil se bo na odnose med Evropsko unijo in ZDA, razmišlja predvsem o tem, kako rešiti eh, te odnose v eh, težkih časih. Gospod von Marshall, izvolite, beseda je vaša za deset minut. Heard... Najlepša hvala za povabilo. Kot eh, ste slišali, sem prvi prednik subvencije Helmut Schmidt. Živel sem oziroma živim v Washingtonu, in osredotočam se na to, kaj eh, lahko Evropska unija naredi in kaj lahko Nemčija naredi, zato da zagotovimo eh, sistem, ki deluje na podlagi pravil. Zanima me, kakšen je idealen svet, kakšen bi lahko bil eh, in kaj lahko Nemci pričakujejo od partnerjev. Sprašujem se, kaj naši partnerji pričakujejo od Nemčije, od Francije, Polske, našimi sosedami, od celotne Evropske unije in od ZDA potujem v Bruselj, Pariz, eh, Varšavo in eh, drugam in se pogovarjam s predsedniki vlad in držav. Živimo v času številnih eh, kriz. Številne težave prihajajo iz Zahoda samega. Brexit, izvolitev Trumpa, populistične stranke in nemoč Evropske unije, da bi ta vzpostavila učinkovite Eh, procese za sprejemanje odločitev. Na to imamo agresivno Rusijo in eh, asertivno eh, Kitajsko. Imamo tudi težave, naprimer, v Turčiji. Ni pa vse slabo. Ko sem napisal predlog za to subvencijo, smo bili priča volitvam v Avstriji in Franciji. In vidimo lahko, da demokracija Eh, včasih deluje in da je sposobna samo sebe popraviti. Ampak na vkljub eh, rezultatom v Avstriji in v Franciji eh, celotna podoba ni ravno pozitivna. Morda bi bilo bolje, da aktivno delamo v smeri spremembe, ne pa da čakamo na avtokorekcijo. Kakšno nalogo imamo? Štiri zadeve je treba uh, izpostaviti. Prvič, uh, biti moramo eh, razumni, ne čustveni, posluš, poslušati moramo naše partnerje, kot izpostavljajo naše uh, slabosti, uh, osredotočiti se moramo na uh, resnico in na tiste zadeve, ki jih lahko dosežemo. Mislim, da je bil red, ki je bil spostavljen po drugi svetovni vojni, ključ do uspeha v Nemčiji in v Evropski uniji. ZDA so eh, eh, zagotovile varnost, tako je raslo gospodarstvo, tako so rasle države in to je osnova naše eh, države blaginje. Evropska unija je podoben konstrukt kot ZDA, ampak še vedno je naša varnost odvisna od ZDA. ZDA zagotavlja varne poti po svetu za naš izvoz. Sedaj je uh, Eh, ta red na podlagi pravil v nevarnosti zaradi različnih razlogov. Ampak eden od teh virov, eden od teh razlogov je nepričakovan in to je ameriški predsednik Trump. Ta predlaga eh, tarife na eh, uvoz aluminija in jekla, čež da je v nevarnosti varnost oziroma trgovina ZDA. Umaknil se je iz Pariškega sporazuma, iz agencij Združenih narodov, iz iranskega sporazuma o jedrskem orožju v tej situaciji lahko naredimo dve napaki. Lahko bodi si eh, precenimo disrupcijo oziroma podcenimo izziv za Evropo. Trump ni popolnoma zavrnil liberalnega eh, reda. Sprašuje se zgolj glede vrednosti posameznih elementov. Na to moramo eh, poskrbeti, da Kitajska spoštuje intelektualno lasnino in svobodno trgovino, tukaj imamo še Rusijo, neodvisnost Evrope, eh, prizadevati si moramo za neširjenje jedrskega orožja in stabilizirati Bližnji vzhod ter Afriko. Včasih se ne strinjamo glede tega, kakšni so najboljši načini, da dosežemo te cilje, strinjamo pa se, da so to glavni cilji. Paziti moramo, kakšni so izzivi za Evropo. Nekateri upajo, da bo Trump izginil, nekateri menijo, da je to trenutek, da se Evropa zoprestavi ZDA. Po mojem mnenju sta oba argumenta zavajujoča in nevarna. Trump bo ostal eh, na položaju, eh, ne bo odstopil, morda bo celo ponovno izvoljen leta 2020 še naprej bo ohranjal svoje stališča, eh, drugi ameriški politiki bodo kopirali njegov stil in njegov način eh, obravnave sveta. Ko sem si pogledal, kaj se dogaja po svetu, sem se ostavil pri eh, Japonski. Trump je hitro povedal, da se bo umaknil iz čez pacifiškega trgovinskega sporazuma in to je tudi storil. Na to pa so si te države brez ideja prizadevale za lasten sporazum. Na ta način se lahko zoprestavijo Kitajski in zagotovijo spoštovanje osnovnih pravil. Česa smo se iz tega naučili? Liberalni red ni eh, popolnoma izginil zgolj zato, ker ZDA ne podpira določenih elementov tega eh, reda. Lahko preživi, če ga drugi voditelji zagovarjajo. Dve ključni vprašanji za Evropo sta naslednji. Ali lahko Evropska unija naredi nekaj podobnega in ali bi se eh, Evropa strinjala z Japonsko, da ZDA oziroma da EU ni eh, nasprotnica in da ni neka alternativa ZDA. Za Japonsko je eh, pomembna emancipacija znotraj zavezništva ZDA, ne pa emancipacija zoper eh, ZDA. Imamo določene vzvode v Evropske unije. Dva bi izpostavil. Trgovinski sporazumi, naprimer. Evropska unija oblikuje bodoče naložbene, eh, naložbena pravila, medtem ko so ZDA nekje na strani. Eh, pogaja se s Kanazo, z Mehiko, z Japonsko, z Južno Korejo, s številnimi državami, z Merkosurjem, s številnimi državami v eh, Afriki. Oblikuje podatke za varstvo podatkov, ima uredbo o, splošno uredbo o varstvu podatkov. Ameriške organizacije uh, sprašujejo o tem. Eh, tudi one želijo spoštovati GDPR. Po drugi strani pa na nekaterih področjih Evropska unija nima vzvoda. Naprimer, eh, države članice se ne strinjajo vedno glede določenih zadev. Ko v Berlinu in v Parizu sprašujem, kakš, kako ljudje vidijo Trumpa, so v Berlinu ljudje popolnoma proti Trumpu, Eh, poljska vlada reče, težav ni, imamo dobre odnose, francoska vlada pa reče, da tokrat eh, nimajo prvič na drugi strani težavnega ameriškega predsednika. Podobno različne odgovore dobim tudi, eh, ko vprašam, na kaj se treba osredotočiti. Poljaki pravijo varnost, Nemci pravijo naložbe, Francozi pravijo zagotavljanje multilateralnega reda. Evropska unija lahko doseže dogovore o uh, skupnih pravilih, ampak ima težave pri izvajanju. Poglejmo si iranski sporazum. Evropa ga želi rešiti, ne more pa zaščititi uh, podjetij, uh, ki poslujejo v Iranu oziroma z Iranom pred ameriškimi sankcijami. Na to demokracija in vladavina prava. Uh, ko so težave na polskem ali pa na mađarskem, Evropska unija nima, unija nima ustreznih uh, orodij na to um, unija skupne uh, valute. Eh, Nemčija in Francija sta kršili pravila, takrat, ko ni bilo posledic, na to smo imeli Grčijo in sedaj imamo Italijo. Na to migracijska kraza, imeli, eh, kriza, imeli smo pravila glede, tako, glede tega, kako reševati vprašanje migrantov, ampak ni se jih spoštovalo. Na to vojna v Ukrajini, Prvič se je zgodilo, da so evropejci prevzeli vajeti, sprejet je bil eh, sporazum v Minsku, ampak spet ni sposobnosti izvajanja. Kanclerka eh, Merkel eh, uporablja ameriška urodja, ko poskuša poskrbeti za izvajanje sporazuma. Kdaj bomo redno, resno jemali te zadeve? Jasno je, da ni preprostih rešitev. In uh, jasno je, da vsega ne bomo rešili s uh, prenašanjem pristojnosti na Evropsko unijo z, uh, Evropsko unijo z ravni držav članic. Če se želimo izogniti uh, ne moči, potem mora Evropska unija narediti več. To še posebej velja za področje varnosti. Evropski državljani si želijo varnosti. Varnosti pred uh, domačimi. Uh, grožnjami, zunanjimi grožnjami, ekonomskimi in socialnimi grožnjami. To je v veliki meri kompatibilnost pričakovani ZDA. E Evropa bi morala sprejeti več odgovornosti za lasno varnost. Prosim, da se osredotočite na varnost. Za nami je žalostna zgodovina prevelikih obljub in premalo dosežkov. Naprimer, vojna na Balkanu pred 20 leti, Evropa eh, ni uspela zaustaviti eh, vojne, dokler ni vstopila ZDA. Rešiti je treba zadeve, smo danes bolje pripravljeni, po mojem mnenju ne. Moja država, Nemčija, je v srčiki problema. Podpisujemo zaveze, na to pa jih ne e, izpolnimo. Ne držimo se dvodstotnega e, deleža naložb v NATO, čež da je to pretežko, glede na to, da si prizadevamo za mir in za obrambo. Podpisali smo eh, pesko, upajoč, da bo eh, Nemčija uh, uložila več za domačo uh, obrambo, ampak na to si pogledamo proračun in vidimo, da spet ni denarja namenjenega uh, obrambi. Dovolj je bilo besedičenja uh, v Parizu in v Varšavi. Uh, sem videl, kako zadeve stojijo. V Parizu obstaja neka, nek občutek nujnosti, v Berlinu eh, ne. Nemči menijo, da se vse dogaja tako, kot se mora, eh, težave so druge in zakaj bi se morali mi spremeniti. Visoki uradniki se morda strinjajo, da je treba nekaj narediti, ampak nihče noče tega deliti eh, z voljivci. Naši partnerji nočejo več sprejemati nemških izgovorov in pravi imajo. Osebno sem prepričan, da to Eh, ni tako težko, ni tako težko prepričati nemške eh, javnosti. Sam sem sodeloval v zadnjih letih, štirih letih v številnih razpravah po Nemčiji. Ljudje so pripravljeni prisluhniti, imamo težave z vodilnimi uh, možmi in ženskami. Prosim, da niste preveč uh, prijazni do partnerjev v Nemčiji. Nemčija se mora spremeniti. Z bogatstvom in vplivom pride tudi odgovornost. Usoda Nemčije in Evrope. Eh, je med sabo povezana, bodi si bomo eh, skupaj rasli, bodi si bomo vedno manj relevantni. Hvala. You, Najlepša hvala, dr. von Marshall. To je bila zelo zanimiva analiza. Naslednji je gospod eh, Jeremy Shapiro, ki je direktor uh, raziskovalnega centra v, na Evropskem svetu o zunanih odnosih. Govoril bo o odnosih med Evropsko unijo in ZDA v času Trumpove vlade. Najlepša hvala, da ste me povabili. Če skušamo razumeti pristop Trumpove administracije v zvezi z Evropsko unijo, moramo razumeti nekaj eh, temeljnih predpostavk. Prvič, Trumpova administracija v celoti nima nobenega posebnega pristopa oziroma drže do Evropske unije na splošno ali v zvezi z unanjo politiko razen trgovine in preseljevanja. Trumpova administracija je razklana, to je običajno za njihovo administracijo. Jasno pa je, da ne morejo oblikovati vsega, stališča glede zunanje politike na splošno. Razlog za to je ameriški predsednik, njegov značaj, njegov temperament in ne daje nobene vrednosti, konsistenci, kontinuiteti in doslednosti kar pomeni, da je zelo težko tudi za njegove strateške svetovalce, da bi obiskovali pravo strategijo ali politiko. Če si pogledate njegovo politiko, pa vidite, da rezultat tega je ta, da nihče ne more vedeti, kaj bo storila Trumpova administracija na področju zunanje politike, čeprav gre za samega Trumpa. glavno področje doslednosti je vprašanje zunanje trgovine. Zaradi tega se je podal v politiko v 80-ih letih in 30 let že verjame, da ZDA trpi zaradi mednarodnega trgovinskega mm, sistema in da so zaradi tega potegnili kratko. Po njegovem mnenju ZDA preveliko krat sodelujejo v večstranskih trgovinskih pogajanjih, kar preprečuje ZDA, da bi resnično lahko izkoristili potencial svojega gospodarstva. Trdi, da je vse to zarota za to, da bi dobili najboljši možni dogovor z ZDA. Trump ne ve in niti ga ne zanima Evropa ali Evropska unija. Ne sprejema stališča establishmenta, da imajo ZDA interes za to, da bi Evropa ohranila svojo stabilnost. Predvsem se rotoča na Azijo, na Kitajsko in na Japonsko geopolitično no pa se predvsem zanima za bližnji vzhod, še posebej za vojno v Iraku, Siriji, v Iraku, Siriji in Libiji. Pravi, da se, predvsem, um, da se ZDA predvsem ukvarjajo s tem in oblast, da bi posegali v njegove posle, njegove golf igrišče in tako dalje. Veliko krat je to ponovil kanclerki Merklovi in vsakič, ko ga skuša obratno pre, v, prepričati v obratno, se tega brani. Kaj to pomeni za odnose med ZDA in Evropsko unijo v času Trumpove administracije? Prvo je, kar lahko ugotovimo, to, da ne skušate razumeti Trumpove uh, administracije in da ne skušate nekako eh, odkriti, zakaj gre v njegovi strategiji. Čeprav upravniki in uradniki trdijo drugače, strategije v Trumpovi administraciji ni. Gre predvsem za ostanke drugih vprašanj, kot so trgovinsko vprašanje s Kitajsko ali pa odražajo mm, njegovo počutje, trenutno počutje in duševno stanje. Gre za svetovalce, kongresnike, odrasle okrog njega, ki skušajo oblikovati nekakšno dosledno politiko, vendar pa jim ni uspelo v času 15 mesecev trans, Trumpove administracije. Trump in kot drugi predsedniki se bolj zanimajo za zunanjo politiko, ko ne gre toliko za notranjo politiko. Veliko več lahko vplivajo na notranjo politiko, zato ne moremo pričakovati veliko doslednosti na tem področju. Pomembno je, da vidimo, kako so se ZDA omaknile od dogovora o pesku in Trumpova administracija se ne skrbi, tako kot druge administracije v 90-ih letih, da bi lahko škodovali NATO ali da bi EU lahko postala nekakšna tekmica za ZDA. bolj jih zanima trgovinska plat peska in da bi evropske države lahko diskriminirale ameriške, eh, ameriška podjetja, ko gre za proizvodno in prodajo orožja. Bolj se osredotoča na pogajanja kot na strategijo. Evropska unija mora resno jemati Trumpovo sredotočanje in stalno sredotočanje na pogajanja. Skuša doseči čim boljši rezultat zase, zanima jih lasni interes, ne strateški odnosi. Gre za ustvarjanje dobička, ne za skupno vrednoto in deljenje vrednot. Gre za prihodnost, ne za nostalgično gledanje na zgodovino. Ne gre za skupne dolgoročne interese ali skupno zgodovino. Za njega to pomeni samo šibkost pravi, da se evropski voditelji preveč ukvarjajo s tem, da bi ga nekako prepričali in očarali in da bi s tem dobili odobravanje doma. Trump ne mara konfrontacij, zelo težko je prenesti eh, takšno ozračje na srečanih v politiko. Boljši pristop je, da sprejmemo nov pristop transakcij in da uporabimo možnost, ki jo ima Evropska unija znotraj pogajanj. Lahko to storite s tem, da mu grozite z povračilnimi sankcijami proti ukrepi v primeru Irana. to seveda razumemo, tudi vi morate razumeti, da je to edini način, da si zagotovite spoštovanje v Washingtonu dan danes. Tretjič, razmišljati morate geopolitično. Evropa ne more spregledati moči, ki jo ima, ko se odzove nad politike Trumpove administracije. Treba je razmisliti kako oblikovati odnose z drugimi velesilami, z, um, ki zanimajo Trumpa. To so Rusija, Kitajska, Indija. Tako bi lahko izboljšali odnose z ZDA. Ne gre za to, da se upirate ZDA ali da skušate doseči ravnovesje. Kljub vsem eksentričnim ravnanjem Trumpove administracije kljub eh, kulturnim povezavam med ZDA in Evropsko unijo. Jasno je, da boste obe celini ostali najtesnejši zaveznici. Sredotočite se morate na vprašanje, kot je iranski sporazum, podnebne spremembe jeklarstvo, aluminij v znotraj zunanje trgovine in kako spostaviti nekakšno doslednost in predvidljivost v odnosih med Evropsko unijo in ZDA. You, Najlepša hvala, gospod Šapiro, za to analizo. Z nami bi moral biti še četrti gost, vendar pa gospod Keremans ne more priti. Zaradi zdravstvenih razlogov želimo čim hitrejše okrevanje. Sedaj pa damo besedo predsedniku odbora za zunanje zadeve, to je Bert Lange, za uvodno izjavo. Izvolite, gospod Lange. Tukaj piše dve minuti, vendar pa si Zamite kar čas, kolikor ga pač potrebujete. Najlepša hvala, gospa So. Predsedojoča, rad bi zastavil tri vprašanja našim strokovnjakom v zvezi s trgovino, sveda. ZDA so največja trgovinska partnerica za Evropsko unijo, ko gre za voz in izvoz. To seveda temelji na sporozumu v okviru STO leta 1995 eh, smo takrat že videli več razsodb STO-ja in to je eden razlogov za uspešno trgovanje. Kot pravi gospod Garner, pa ZDA se sedaj spodkopavajo takšne dogovore znotraj STO-ja in to izrabljajo eh, za uvajanje carina jeklo povezano z notranjo varnostjo in tudi v primeru Kitajske gre za trgovinski akt 302 iz leta 94. Obe zakonodaji sta bili sprejeti pred tem. In V primeru Evropske unije bi prišlo takšne razsodbe leta 1956 in jasno je postalo, da ta zakonodaja ni v skladu z eh, razsodbami STO-ja. To predstavlja velik problem za svetovno trgovino in trgovinske odnose. Kakšno je vaše mnenje glede možnega sodelovanja, da bi zopet pritegnili ZDA k sistemu znotraj STO-ja? Seveda imamo še konkretno težavo in to je, da ZDA ovirajo imenovanje eh, sodnikov v organu STO-ja. To je pravi dragul STO-ja in na takšen način ne more več delovati. Je to odmik od sodelovanja? In kako bi lahko zagotovili sodelovanje znotraj zunanje trgovinskih sporazumov? Zakaj ZDA in Bela hiša Zakaj eh, se zanimata samo za zunanjo trgovino, ko gre za blago, ne pa za storitve? ZDA je, so največ pridobile s sporazumom TRIP, gre za eh, milijarde dolarjev, mm, ki jih dobijo z uporabo patentov in licenc. Samo z kitajske so ZDA dobile 30 milijard. Zakaj se sredotočajo samo na trgovinske odnose, ko gre za blago? In zakaj se ZDA ne zanimajo za celotno sliko, ko gre za trgovino? In tretjič, tako kot je že omenil gospod Gardner, jasno je, da pod pritiskom ne bo prišlo do trgovinskega sporazuma. Zato to uvajanje carin ne bo pripeljalo do kakršnih koli umazanih sporazumov strani Evropske unije. Vendar pa lahko premislimo glede tega, kaj bi bilo koristno zato da bi lahko bolje razumeli prihodnost. Obstaja priložnost, da bi, zato, da bi dobili sporozum o dostopu na trg, kar seveda zahteva določeno ravnovesje. Ne moramo odpraviti carinski dejato na eni strani, istočasno pa ne omogočimo dostopa do javnih naročil in storitev na drugi strani Atlantika. Mislite, da obstaja možnost, da brez pritiska lahko pride do skupnega pristopa glede pogajanj v zvezi z dostopom na trg. Najlepša hvala. Okay, you, hvala lepa, gospod Lange. Imam seznam govornikov pred seboj, torej desetih je na seznamu, enajst, še gospod Tenok se je prijavil, dvanajst, aha, s tem bomo seznam zaključili vsak govornik bo imel na voljo minuto in pol. Gospod Petr Leje je prvi. To je pravi privilegij. Uh, Najprej bi se rad zahvalil vsem gostom za jasne in odkrite besede. Lahko bi rekli, da ZDA in Evropska unija genetsko gledano spadamo v isto družino, vendar pa tukaj genetika nima nobene vloge. Glede predvidljivosti v politiki, kar je zelo pomemben element za stabilnost, bi lahko rekli naslednje. ne bom nadaljeval s takšnimi teori, teoretičnimi izjavami, vendar pa gre predvsem za razpravo o nas samih. Gospod von Marshall je to razpravo usmeril v to smer. Pozitivno v obstoječi situaciji je to, da ne potrebujemo več Evrope, ampak moramo premostiti to situacijo z več odločnosti in bolj enotno Evropo. Kot pravi gospod Gardner, preživeli bomo, to je jasno, vendar pa me zanima, za kakšno ceno. Veliko vprašanj je povezanih s tem, Gospod Maršal je omenil tudi Zahodni Balkan. Kot veste, v Sofiji poteka vrh na to temo. Pred kratkim pa je v Washingtonu bila tudi konferenca, kjer so se sodelovali udeleženci na visoki ravni in vprašanje se glasi, bomo sodelovali z ZDA ali bomo z njimi tekmovali. spomnim se, ko je predsednik Širak dejal France la première, Trump pa sedaj pravi America first. Nimam nobenih težav s pojmom veličine, vendar pa moramo doseči to, da sodelujemo, da delamo skupaj. Vprašanje je tudi, kaj bomo skupaj počeli. Upam, da bomo poglobili dialog, tudi parlamentarni, čezatlantski dialog in da bo mehka moč Evrope izvanja močneje. Najlepša hvala, gospa Gomeš, se lahko držite omejitve časa, prosim, minuto in pol. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni zopet med nami, gospod veleposlanik Gardner. Vi ste omenili nekaj, kar je najpomembnejše pri tem vsem, to je povezava z Rusijo in kakšna je vloga Rusije. Tukaj ne gre samo za ZDA, ampak bi rada zastavila to vprašanje tudi gospodu von Marshallu. Mar ni to problem tudi v ZDA, ko ste omenjali problem vodstva ali pomankanje politične volje oziroma nezmožnosti politične volje? ko vidimo posledice, eh, čudnega delovanja Trumpove administracije ali samega Trumpa. In če si pogledate tudi povezavo z Gazpromom, vidite, da to veliko stvari pojasni. Pojasni, kaj je tisto, kar bi bilo prav, da storimo se strinjate z nami. Tanok. Najlepša hvala, gospa Gomeš. Gospod Tanok je naslednji. Najlepša hvala. Tudi sam bi rad dejal, da smo pogrešali veleposlanika Gardnerja in njegove modre besede. Zelo odkrito je govoril danes tukaj, ko je z nami. Slišal sem, da mi ima njegov naslednik in upam, da bo tudi njegov eh, naslednik stopil v stik z nami in da bo sodeloval z nami. Videli smo, kako zelo nepredvidljiva je Trumpova administracija in Pred tem, ko sem bil poslanec, sem bil psihiater in to je zelo dobro za razumevanje različnih eh, osebnosti in značilnosti. Umik z pariškega sporazuma, eh, prekinitev pogajanj te tipa in eh, sedaj umik iz JSPO-ja in to vidimo tudi, da se je povezal Severno Korejo, kjer se je srečal z drugim močnim voditeljem. Severna Koreja pa je ravno tako kršila jedrski sporazum, medtem ko mm, so se z njimi pogajali, Trumpova administracija pa se je omaknila iz iranskega sporazuma. Ne bi smeli biti presenečeni. Pred kratkim sem v Evropskem parlamentu govoril s starejšim kolegom iz stranke UKIP in vidimo, da populisti sedaj povsod menijo, da je najboljše, da razpustijo multilateralizem in da je to največji težav, največja težava in da je vse te mednarodne sporazume treba odpraviti. Nekateri bi se radi vrnili v 80-ta, nekateri celo v 50-ta leta. Torej delujejo proti večstranskosti in se vračajo k suverenosti nacionalnih držav. Populisti niso dovolj pametni, da bi razumeli nevidno trgovino. Zato se zanimajo samo za blago, ne pa za ostalo. Gospa Šake, vi ste naslednja, najlepša hvala. Zelo cenim priložnost, ki ste mi jo dali, da govorimo tukaj o čezatlantskih odnosih, ko poslušam moje čezatlantsko srce krvavi. Rada bi povdarila, da poleg vseh dogodkov eh, bomo verjetno videli dogodke, ki bodo vplivali na odnose na obeh straneh Atlantika. In zanima me, Če mogoče lahko kaj več poveste o izkušnjah baby boomerjev, naše skupne posledice, skupne zgodovine bodo kmalo pozabljene zaradi toliko šokov. Mi želimo biti realistični in zanima nas, če so američani že kaj bolj trezni ali še vedno iščejo optimistične znake tega, kar se dogaja. ZDA skušajo um, uporabiti strategijo deli in zmagaj, ko izigravajo države ene proti drugi, še posebej, ko gre za odnose z Rusijo. Tudi ta vidik me zanima. In še za konec. kako poteka notranja razprava v ZDA o carini, o trgovinskih pravilih, o kitajski, nam lahko kaj več poveste o tej nenavadni trgovinski politiki Trumpove administracije. Gospod Hadži Georgijev. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, rad bi se zahvalil vsem gostom. Imam vidik, ki bi ga tukaj rad delil z vami. Govorimo o stabilnosti na svetu, ki je sedaj ogrožena, to je jasno. Mislim, da je edini način za to, da iščemo rešitev in to je, da spremenimo sestavo, stalnih eh, članic varnostnega sveta v OZN-u. Pred nekaj leti so se združeni narodi o tem <laughs> dogovorili, sedaj pa je pravica do veta samo še ovira za to, da bi obranili državo, ki je napadena in te države se sedaj odločijo, da zavrnejo kakršnikoli predlog. Samo Evropska unija lahko kaj takega predlaga. Vem, da je nekaj naših članic tudi stalnih članic v varnostnem svetu. Predsednik Macron lahko kaj s tem v zvezi stori. Mogoče lahko skupaj razmislimo o tem in premislimo, če lahko o tem govorimo tudi v javnosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospodile. Gospod Bild, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Hvala gostom. Vprašanje Irana je zelo problematično lahko eh, gre namreč tudi za nevarno za velika francoska podjetja, PSA eh, in Total. Imamo pa tudi eh, sankcije proti eh, Rusiji, ki so jih sprejeli v Obamovi administraciji nekdani. Podpredsednik Joe Biden je dejal, da so bile sankcije zoper Rusijo uvedene, nakljub temu, da pravih rezultatov ni bilo pričakovanih. Trgovina z Rusijo. Eh, je desetkrat večja kot uh, trgovina med ZDA in Rusijo. Obžalujemo, da je predsednik Trump uvedel nove sankcije, ki neposredno kaznujejo evropska podjetja, naprimer kar se tiče Severnega toka 2 ali pa kar se tiče majhnih eh, francoskih proizvajalcev, proizvajalcev sira, ki jih eh, izjemno cenijo v Rusiji. A ne menite, da je to velika vrzel, kako gledate na prihodnost eh, čezatlantskih odnosov z tega vidika? Hvala. Hvala. Naslednji gospod Castaldo. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Zahvaljujem se gospodu poročevalcu za zanimive prispevke. Mislim, da delim številne komentarje eh, govornikov. Kot prvo, ne smemo podcenjevati predsednika Trumpa in ne smemo imati za eh, samo umevno, da ne bo dobil drugega mandata. zdi se, da zna prisluhniti zgolj eno, eni strani in da vidi stvari črno-belo. Če sem vas razumel prav, ko ste pojasnevali ameriško javno mnenje, je nekaj te, an, teh analiz enako negativnih, kot jih eh, beremo tukaj ali pa kot jih imajo drugi ameriški partneri po svetu. Moje vprašanje je naslednje, glede na to, da uh, um, ima vsaka stvar tudi nekaj dobrega. Če tukaj sedaj uh, se navežem na dramo povezano z umikom ZDA iz jedrskega programa, iranskega jedrskega programa, morda bi mi kot Evropska unija lahko partnerjem dokazali, da smo pripravljeni in odločeni držati besedo in um, poskrbeti za strateško geopolitično avtonomno agendo. Uh, če tudi ta ni skladna z stališčem naših prijateljev v Vašingtonu. Če bi tukaj zastopali neke tr trda stališča, ko gre za ameriške sankcije in se na te odzvali z enakim orožjem, bi po vašem mnenju Trump storil kaj? Ali bi to privedlo do nekih ekstremnih posledic ali pa bi morda prisluhnil razumu? in predstavljam si, da je podnetniški svet v Ameriki tudi trezen in da um, ne želi tukaj iz, uh, iz, izpustiti z rok vseh uh, priložnosti, ki se jim ponujajo. Kako daleč menite, da so priš, pripravljeni iti? Naslednji govornik, gospod Pabriks. Hvala lepa. Seveda lahko kritiziramo Trumpa, lahko samo smejimo v Evropi. Uh, in uh, seveda ni priljubljen v številnih uh, slojih družbe, vendar pa ne moremo spremeniti predsednika ZDA in sprejeti moramo to, kakšen je. In to je pač grenka resnica. In z te perspektive moramo, glede na vse ostalo, vedeti, da je ZDA in bo ostala največja strateška partnerica Evrope. In uh, z tega gledišča bi najprej rad vprašal, kaj lahko storimo. Uh, To, kar je povedal gospod Šapiro, me skrbi. Rekl je, da lahko proti ZDA in gospodu Trumpu uporabimo neko taktično sodelovanje z Rusijo in eh, Kitajsko, morda sem ga narobe razumel, ampak eh, to bi pomenilo, da bi eh, storili nekaj, kar bi bilo res povšeči Putinu ali pa kitajskemu vodstvu. Tega ne moremo storiti, če tudi nas vsi silijo v to smer in čeprav bi ljudje zaradi vzgibov mislili in pričakovali tako, kajti američani so strateški partneri Amer Evropejcev z Trumpom ali brez njega. In mislim, da je zelo pomembno, pomembno se spomniti na besede nekoga drugega danes, da se Nemčija ne more več skrivati za svojo zgodovino, plačati mora za svojo obrambo in to čim prej. Tako kot eh, potrebujemo tudi več eh, voditeljske vloge eh, Makrona. Če dejansko želimo imeti močno transatlantsko, čezatlantsko partnerstvo, potem moramo imeti dobre voditelje v svojem krogu. Le tako bomo preživeli to situacijo, ko se svet spreminja. In to ni več svet, kakršen je bil. In ljudje, kakršen je Trump, pa um, Putin in uh, vodstvo na kitajskem, ti želijo spremeniti uh, svetovni red, ker čutijo pravi veter. In morda lahko tudi mi izkoristimo to pogajalsko uh, moč in morda bi lahko uh, pripravili nek lahek uh, sporozum v smeri TTIP. Morda bi se uh, Trump o njem želel pogajati, vendar pa tukaj ne moramo več odlagati svojimi obveznostmi in uh, odgovor je v srednji Evropi. Hvala. Naslednji govornik je gospod Panceri. Še šest govornikov imamo na seznamu lepo vas prosim vseh, da se, da se držite odmerenega časa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod von Marshall. Seveda, razumem vaše intelektualne provokacije, vendar pa moram priznati, da ko potegnemo pod črto, Eh, lahko se zgodi, da se bo politični pomen Evrope skrčil na nekaj nepomembnega za ZDA. Dejstvo je, da so odnosi med Washingtonom in EU sedaj na najnižji ravni, kar zadeva zaupanje in načela. Ko naša največja zaveznica grozi, da bo evropska podjetja uh, um, sankcionirala zaradi iranskega programa, je to že zelo povedno. Dve vprašanje bi imel. Ali je v, v tej razpravi v Evropi smo videli vedno, videli, uh, da ko govorimo o Ameriko, Ameriki, da gre za razpravo med prijatelji Amerike in tisti, ki to niso. Ali se vam ne zdi, da bi to pomenilo, da moramo vsi v Evropi znova razmisliti o tem odnosu in to z geopolitičnega vidika. Naslednji gospod Milan Mon. Yo quiero saludar en primer lugar a los paneles. Rad bi pozdravil naše goste in se zahvalil prijateljem in dragemu prijatelju, še posebej Toniju Gardnerju, s katerim sem veliko krat imel priložnost se pogovarjati o tem in sodelovati. ZDA in Evropska unija sta najpomembnejši partnerici. Vidim pa, da se stališče razhajajo, še posebej, ko gre za podnebne spremembe, veleposlaništvo v Jeruzalemu, iranski sporazum. Glede vseh teh točk se odnosi krhajo. In lahko bi rekli, da postaja do drže Washington, ki kaže na to, da je Evropska unija vedno manj relevantna za njih. Vsi trije gostje tukaj poudarjajo, kako zelo pomembno je, da Evropska unija ostaja enotna. Vendar pa me zelo skrbi, da je prišlo do razcveta populistov in ksenofobnih gibanj v Evropski uniji, kar se bo odražalo tudi na volitvah leta 2019, kar pomeni, da bo Evropski parlament bolj razrobljen in tudi Evropska komisija šipkejša kar pomeni, da bo zelo težko doseči to enotnost in še prihodnost. Kako kaže prihodnosti Trumpove administracije na zakonodajnih eh, volitvah, pri naslednjih volitvah, eh, ki bodo jeseni? Kako kaže vsem tem odnosom? Hvala. Gospod Kanje, naslednji. Um, Hvala. Najprej bi se zahvalil za vse predstavitve. Član odbora za zunanje zadeve sem in sprašujem po tej eratični zunanji politiki, ali menite, da uh, je v Iranu oziroma v Izraelu prišlo do konca rešitve dveh držav zaradi selitve veleposlaništva. In torej to vprašanje postavljamo v kontekst eh, mirovnega sporazuma za bližnji vzhod. Potem me skrbi tudi nadaljna destabilizacija zaradi eh, grož, grožen eh, evropskim podjetjem, če bodo nadaljevali sodelovanje z Iranom. In rad bi vedel, kakšen naj bi bil odziv, kdo bo ob tej veliki praznini prevzel, vstopil v čevlje ZDA, bo to Rusija ali Kitajska, kdo se bo lahko postavil v sprednje. In resno vprašanje je, kaj menijo panelisti o tem, da bi Trumpu Uh, podelili nagrado za mir, za delo in za pomiritev med Južno in Severno Korejo. Zanima me odziv panelistov. Hvala. Gospod Rubik, izvolite. Ja, Najlepša hvala. Mene pa bi zanimalo, kaj kitator Severne Koreje Kim Jong-un meni o tem, ko, je, ko se uh, sporazum z Iranom ne spoštuje več. Uh, kaj prinesejo pogajanja, če vemo, da pogajanja in temelji potem uh, niso spoštovani in se kasneje črtajo. Danes dopovdne smo že videli vojaške manevre o tem, kako naj bi bile stvari videti in ni nekega resnega prizadevanja, da bi na politični ravni dosegli soglasje. Uh, kar seveda pomeni za vojake tudi velik izziv. Kar zadeva trgovinsko področje, menim, da je za nas pomembno, da podjetja in MSP-je obdržimo na svoji strani, ki si želijo trgovati na obeh trgih in zato mislim, da je zelo pomembno znotraj STO, da na ravni e-poslovanja delujemo naprej. Mislim, da potrebujemo tudi pobude v Evropi in v ZDA, da bi okrepili medsebojno trgovino in namesto, da si grozimo z sankcijami, da se znižujejo carine kajti na ta način bo konkurenca boljša in to bo dobro za potrošnike na obeh straneh. Kajti, eh, na, Na eni strani uh, Trump niža davke, sočasno pa uh, uvaja carins, uh, um, kazenske carine, ki jih morajo plačevati potrošniki, ker podjetja ne morejo več konkurirati. Skratka, mislim, da je tukaj zelo pametno delati s korenčki in s palico. In zanimalo bi me tudi, kaj lahko počnemo in kako bi lahko ukrepili sodelovanje na področju znanosti in raziskav. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, gospe in gospodje. Mislim, da je ta zanimiva z, eh, razprava, eh, razprava, ki poteka ob pravem času, glede na kontekst. Kot ste dejali, delamo napako, če na Trumpa gledamo kot na eh, vaškega eh, idiota. Ne smemo pozabiti na eh, ameriško tehnokracijo, na vodilne v demokratskih silah, ki so naredili isto napako. Tudi sam bi se rad dotaknil vprašanja Palestine kot kolega Kan, ko Neki Heli, veleposlanica ZDA v Združenih narodih, pravi, da je imel Izrael pravico ščititi eh, svojo eh, mejo in eh, streljati na otroke, ubiti 60 Eh, ljudi, potem vidimo, da smo v nacionalističnih, populističnih eh, strankah eh, in takšne trende vidimo tudi v nekaterih državah članicah Evropske unije, takšne trende vidimo tudi v nekaterih drugih državah, partnericah ZDA, mislim na Izraelo v primeru Irana, mislim na Saudsko Arabijo, mislim na druge. Zanima me, kako vi gledate eh, na Trumpa in njegovo administracijo. Kdo vodi eh, to zgodbo? To je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Kdo odloča? Mi, evropejci, pa smo razdeljeni, tudi kar se tiče Palestine. Tri tabore imamo, tri različne kategorije, tri različna stališča. Danes dopoledan sem se srečal s Pierom eh, Vimonom, ki je v vrhu mednarodne diplomacije in pogovarjali smo se tudi o palestinskem vprašanju. Dejal je, da moramo eh, poskušati najti druge partnerje, razširiti moramo ta kvartet eh, s Kitajsko, Južno Afriko, Indonezijo ali pa Indijo. In eh, moje vprašanje se nanaša na to, kaj o tem menite vi. Hvala, gospod Kela. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dovolite, da izrazim svoje zadovoljstvo ob tem, da je znova med nami veleposlanik gospod Gardner in rad bi mu čestital o porojstnem dnevu. Zelo všeč mi je bilo to, kar je povedal gospod Peterle. Uh, namreč, da genetsko pripademo k isti družini, da smo čezatlantska družina, pa to ne velja le eh, genetsko. Tudi po politični kemiji, ki temelji na vrednotah, smo enaki in zelo pomembno je imeti to pred očmi. Imamo seveda taktične razlike in nesoglasja te smo imeli vedno, a kljub temu pa ostajamo strateške zaveznice in druge alternative temu sploh ni. Tako da nikar se ne zmedimo zaradi uh, Trumpa in njegovega nepredvidljivega vedenja. Če razmišljamo o tem, da bi začeli pritiskati na trenutno ameriško administracijo s tem, ko bi razvijeli nova zavezništva z eh, Kitajci ali Rusi, mislim, da to ni zgolj eh, zavajajoče, temveč eh, neodgovorno in zelo nevarno. Naj citiram Jensa Stoltenberga, kaj je povedal pred dvema dnevoma. Dejal je, da ZDA še naprej sodelujejo znotraj NATO, ne le eh, z besedami, temveč tudi z dejanji, kaj ti povečali so prisotnost v Evropi, prav tako so zagotovili več eh, vojakov, več opreme in potrojili so tudi finančni prispevek za prizadevanja na področju preprečevanj vojnih spopadov. Mislim, da je treba to spoštovati in ceniti. Hvala, gospa Rodriguez. Penjero. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Čestitam gospodu Gardnerju in lepo pozdravljeni zopet med nami. Gre za zelo zanimivo razpravo, res sem zadovoljna, da smo jo lahko organizirali. Veliko se je zgodilo po svetu od začetka Trumpove administracije. Samo verjamem, da gre za strategijo, kaj ti izpolnijo vse obljube od mi kot te. Tepeja, znafte, veleposlaništva v Jeruzalemu odstopa od iranskega sporazuma, resnično menite, da ne gre za strategijo? Mar ne mislite, da se raje povezuje z Izraelom in um, Saudsko Arabijo na mesto z Iranom? Najhuje pa je to, da izziva mednarodno pravo. Rano tako ne želi spoštovati multilateralizma konflikte ne, konfliktov žel, ne želi reševati z dialogom in s pogajanji. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega, da obstaja možnost, da Trump skuša sprožiti nestabilnost in da je to njegov interes. Kakšne rezultate pričakujete na volitvah novembra? Če bo rezultat še okrepil njegovo pozicijo, mislite, da se bo stvar izboljšala? Kakšno je mnenje američanov glede eh, odziva Trumpa na mednarodne izzive? Hvala. You, Gospod Salafranka, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da živimo v časih, kjer obstaje zelo velika medsebojna gospodarska odmisnost in politična razdrobljenost. Zelo težko je predvidevati prihodnost, nimamo namreč kristalne krogle in ne moremo napovedovati prihodnosti, vendar pa kaže, da bo Evropa v naslednjih 50 letih izgubila na število prebivalcev, 6 odstotkov prebivalcev bomo izgubili ravno tako v o, obeh Amerikah, In ta demografski upad pomeni tudi gospodarski upad. To smo videli tudi v primeru Kitajske, ki je ena največjih partneric eh, za obe celini. Istočasno vidimo, da se pojavljajo nove velesile, ki nimajo naših vrednot in ravno tako želijo uporabiti silo. odnosi med ZDA in Evropsko unijo med leta 1870-1930 je predstavljala samo 17 odstotkov svetovne trgovine, sedaj pa to pomeni večino. In kaj se bo zgodilo? Če bo Trump še nadaljeval s takšnimi politikami, bo Zahod še vedno lahko vplival na druge regije v svetu ali pa to pomeni, da bo prišlo do političnega preobrata na svetu, ki ga nismo bili priča po drugi svetovni vojni. Uh, Hvala. In zdaj, če smem dodati še sama nekaj. Med kampanjo sem mislila, da gre samo za kampanjo, sedaj pa je postalo očitno, da gospod Trump izvaja svojo politiko, ampak kljub temu moramo obdržati svoje partnerstvo z ZDA. To je očitno. V tej razpravi se mi je razkrilo, da se moramo o tem še bolj pogovarjati, kajti vsak bi želel kaj povedati. Žal pa nam danes zmanjkuje časa in ogromno vprašanje bilo zastavljenih in prav gotovo jih v celoti ne bomo mogli od, uh, eh, najti odgovore na nje danes. Ampak predlagam naslednje, preden dam besedo gospodu Broku, ki je poročevalec. In čas imamo do četrte ure, bi dala vsakemu dve minuti, štiri minute, potem je to 15 minut torej štiri minute vsakemu od vas uh, in predlagam, da začnemo z gospodom Garnerjem. Na koncu pa bomo slišali še zaključne besede gospoda Broka. Well, than... Res uh, sem vesel, ko smem praznovati svoj rojstni dan v tem odboru nič mi ne bi bilo ljubše. Tako da prosim, povabite me znova naslednje leto. Res veliko zanimivih komentarjev sem slišal. Osredotočil se bom na nekaj. Nobelova nagrada za mir uh, ima v naslovu že besedico mir, ne pa vojna ali pa uh, nagrada za destabilizacijo. Številni govorniki so omenili, kako pomembno je, da sodelujemo pri toliko temah. Naj, omenim, naj se sredozočim na to, kar je omenil eh, kolega Bernd, eh, trgovina. Čeprav je prišlo do določenih nesoglasij glede TTIP, je to zelo pomembno področje za prihodnje delo. Blago. Zakaj se moramo sredotočiti na blago? Preprost odgovor je, da je to tisto, kar je všeč njegovi bazi. To je tisto, kar je pomembno in tiste države, ki so odločilne pri glasovanju, so industrijske proizvajalke. Seveda gre hitra tehnologija, in, uh, ampak on deluje na podlagi svoje baze. Zakaj se moramo sredotočiti na enostranske tarife? Seveda, tarife, seveda, carine? Seveda to nima gospodarskega smisla, vendar je to všeč njegovi bazi. Zakaj smo se omaknili iz pariškega sporozuma? Zato, ker če tudi je trikrat več delovnih mest uh, povezanih z obnovljivo energijo se ustvarja, pa uh, je umik nekaj, kar je všeč njegovi bazi. Tudi pri TTIP je enako. Skratka, Težave bodo velike. Javna naročila so sedaj hujše, teže področje, kot so bila. Hujše kot takrat, ko smo se mi pogovarjali o tem. Tudi pomorske storitve se zapletajo. Stvar je težja, nepreprosta. Torej mislim, da ne bo težko skleniti dogovor o dostopu do trga ta administracija bo morala dati na mizo konkretne predloge, kako naj bi deloval STO na boljši način, pa tega še ni storila. Vse, kar je administracija storila, je, da želi imenovati svoje člane v prezivni organ. Ta administracija pravi, da namen STO ni bil se spopadati s Kitajsko. Prav, pa dajte na mizo neke konkretne predloge o tem, kako naj bi stvar delovala bolje še vedno menim, da obstaja veliko vprašanj, na katera se moramo osredotočiti in to skupnimi močmi. Omenil sem jih več. Subvencije, kraja intelektualne lastnine, pre, eh, eh, prisilen prenos eh, intelektualne lastnine, dostop, tržni dostop na kitajskem. Povejte administraciji, da imamo skupne um, interese in pregon kazenski pregon. To bi moralo biti področje, ki bi moralo biti nesporno. Pravkar ste videli predlog komisije glede e-dokazov in ta skuša doseči nekaj podobnega, eh, kot imamo v ZDA z zakonom eh, v oblaku Cloud Act. In ta zakonodajna akta morata postati interoperabilna in želim si tudi dogovor glede eh, izmenjave podatkov o terorizmu in resnih kaznevih dejanj med ZDA in USA osredotočimo se na pozitivno, kajti na to se politično telo od, odziva. Poglejmo si glavne medijske hiše v ZDA. Tam se njihova, um, um, njihov doseg veča. Poglejte, kako se mladi prijavljajo k uh, volitvam na naslednjih volitvah. Če dalje večjih bo. In te stvari delujejo, kot so nameravali ustanovni očetje. Torej, to je budnica, mislim, da je nekaj pozitivnega, to, čemer smo priča in strinjam se s tistimi, ki pravijo, da moramo na stvari gledati dolgoročno. Hvala, gospod Garner, eh, dr. Kristof von Marshall. Hvala. Nekaj splošnih pripomp najprej. Še vedno imam občutek, da kako naj se izrazim, da se želijo ljudje hecati iz Trumpa ali pa da se nad njim želijo pritoževati, čustveno je to razumljivo, ampak po letu in pol to nam, nam to nič ne pomaga, nikamor ne bo šel, začeti moramo razmišljati strateško in moramo obraniti naše interese. In to je zame pomembno. Namreč, da iz tega pritoževanja in posmehovanja pridemo v pristop, kjer resno začnemo imati tudi naše lasne interese. Kaj on spoštuje? Nasprotni pritisk, seveda ga spoštuje, tako se čustveno odziva in deluje. In če primerjate prvi obisk naše kanclerke pred letom dni in danes, vsekakor je. Um, Eh, je do nje bolj spošljiv, odkar je zmagala na četrtih volitvah. To je na njemu postilo določen vtis, vendar pa se nima smisla sedaj izpuščati v boje, ki jih ne morete zmagati. Tam proti, nasprotni pritisk je smiseln tam, kjer lahko z njim kaj dosežemo. Preprosto TIP mislim, da nas to ne bo privedlo daleč kajte seveda lahko Evropska stran poskusi odpraviti vse carine. Ja, imamo više carine kot ZDA, treba je to priznati in pravima naše carine so više kot so ameriške, ampak to ne bo zadoščalo, kajti gospod Wilbur Ross je posem jasno povedal, da si želijo, da bi Evropska unija odpravila netarifne ovire za trgovino med ZDA in EU in sedaj uh, se v to začenja spuščati javnost in potem se stvari zapletajo, ker gre za odnos, za varstvo potrošnikov, za kmetijstvo itd. itd. Vse to že poznate. Torej je to zelo težko in tega ne bo mogoče doseči do 1. junija. Mislim, da je to nam vsem jasno. Številni se spraševali tudi o mestnih volitvah. Omestne volitve so še odprte, če spremljate rezultate uh, eh, javnomenskih uh, eh, analiz. Uh, imajo demokrati prednost šest ali sedmih eh, odstotkovnih točk, če pa to prevedete v sedeže eh, za eno ali drugo stran, stran, ostanejo na bolj ali manj isti ravni. Odprto vprašanje je, ali bodo dejansko demokrati znova dobili eh, oblast v predstavniški hiši in vse NATO pa bo še teže. Dve možni, dva možna rezultata sta. Te volitve bodo imele pomembne psihološke posledice. Če bodo demokrati oziroma če demokrati zdaj celo v tej situaciji ne bodo znova dobili uh, moči v eh, predstavniški hiši, bo, se bodo znašli v puščavi in bodo imeli še manj vpliva. Če pa se to zgodi, boste imeli v leti dve leti politične blokade. Nič se ne bo zgodilo, ker kaj ti šlo bo um, na boj, za boj na nož eh, med dvema taboroma, kdo bo lahko imel boljše možnosti leta 2020. Slišal sem, da je Trump najhujše, kar se nam je zgodilo v zadnjih dveh letih. Ne strinjam se s tem. Veliko drugih stvari uh, se lahko preizpolnim. V uh, eh, ZDA uh, deluje sistem zavor in ravnosti ravnovesje ni nam všeč, ni morda njegov slog, ampak Amerika je še vedno demokracija, vladavina prava in kot je bilo omenjeno, je ZDA naša najpomembnejša partnerica na področju trgovine, var, varnosti itd. Vsekakor pa Kitajska in Rusija nista alternativi. Mariče, spraševali ste o generacijski spremembi. Zelo razmišljam o tem in dva različna vtisa imam. Seveda imate prav, da prihajajo nove generacije, ki niso bile priča hladni vojni in ki um, ne poznajo takšnega partnerstva, nimajo izkušenj z njim, ampak uh, v zahodni in srednjo-shodni Evropi vidim, da mladi niso zelo nadušeni nad kitajsko tradicionalno glasbo ali modo iz Indije ali pa nad filmi Severne Koreje. Če tudi o tem spoh ne razmišljajo, na nje pušča vtis ameriška popkultura in To je nekaj, kar gre z roko v roki z tudi negativnimi političnimi občutji eh, do ZDA in zaradi omitve časa se moram to ustaviti. Hvala lepa. Gospod Čapiro, še vaše zadnje besede, če dovolite. Hvala. Zelo zanimiva vprašanja so bila zastavljena, vendar pa seveda ne bom mogel odgovoriti in vse upam, da sem od njih še lahko pogovarjali, kajti z vsakim od vas bi želel nadaljevati pogovor. Mislim, da so številni omenili, da tu ne gre za to, da se posmehujemo Donaldu Trumpu, ampak da moramo najti rešitve in odgovore uh, za to, kar počne. Mislim, da se seveda lahko tudi posmehujemo njemu, vendar pa to potem ne izključuje tega drugega. In to je prav. Vprašanje je, če razmislite o tem, kajti nekateri ste to omenili, namreč, da je ZDA najbolj bistvena partnerica Evropske unije, da pravzaprav alternativ ni, da je bistvo našega početja v tem, da ohranimo liberalni red in čezatlantski odnos v tem obdobju pretresov in obdobju Donalda Trumpa. In mislim, da je to to, mislim, da je to ta cilj. Vprašanje pa je, kako bomo ta cilj dosegli. Mislim, da je treba sprejeti, da Donaldu Trump za te stvari ni mar, ni mu mar za liberalni eh, red, mislim, da je to zelo jasno pokazal, prav tako pa mu ni zelo mar za čezatlantske odnose, ne na način, kot jih mi razumemo mi oziroma kot ste jih izražali vi, ko gre za skupnost delenih eh, vrednot in interesov. Torej, če boste ohranili to, za štiri ali osem let vladavine Donalda Trumpa, potem morate razmisliti o tem, kako boste dovolj pritisnili na n, da bo za ZDA postalo pomembno, da ostane znotraj tega liberalnega reda, da ostane v tem čezatlantskem odnosu. In uh, zato pa bo treba najti druge elemente pritiska. Če tega ne boste storili, če boste zgolj rekli, ja, ravnovesje, uh, zavore ravnovesja, bomo le malce počakali, bo Donald Trump o, o, o, pred vami uničil čezatlantske odnose. In mislim, da je to zelo težka izbira. Treba je najti zelo krhko ravnovesje. Občutljivo ravnovesje, kajte Kitajska, uh, Rusija, Indija vsekakor niso države, ki bi lahko nadomestile ZDA in imajo lastne težave z liberalnim redom in z evropskimi vrednotami. Vendar pa ko gre za konkretna vprašanja in tehnične zadeve, mislim, da te države lahko pomagajo pri tem, da se poskrbi, da bodo ZDA še naprej osredotočene na tisto, kar mora biti pomembno za nje na dolgi eh, rok in to je liberalni red in čezatlantski odnosi. Hvala lepa, gospod Šapiro. Zdaj pa prihajamo eh, na prispeve gospoda Broka, predsednika tega odbora, ki je tudi nekdanjega predsednika tega odbora, ki je tudi poročevalec. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz, Jeremy, bi ti želel vse najboljše za rojstni dan mislim, da prihajaš v tako udobno starost, tako kot jaz. Zahvaljujem se vsem panelistom, da so nam dali zelo dobre istočnice glede tega, kako je treba gledati na stvari in da so podali tudi določena vprašanja in odgovore. V mojem osnutku poročila moram reči, da pravzaprav ne moreš pisati poročila tako hitro, kot se stvari spreminjajo. Uh, Trumpova politika ima hitrost tvitev, kar seveda pomeni, da v parlamentu te, s tem ne moremo držati koraka, kajti potem je tu še prevajanje itd. In mislim, da to že marsikaj pove. Razmisliti moramo in uvideti moramo, da Trumpova politika ni le nekaj, kar nas jezi na določenih točkah, In domnevam, da kot smo slišali eh, pri številnih prispevkih, eh, da se glede tega strinjamo, ali je to, kar se je zgodilo v Iranu, politično modro ali ne, to je eno vprašanje. Potem vprašanje, ki je povezano s trgovino, eh, večstranska trgovina in ureditev te trgovine, da se ta spodbija, je to nekaj odločilnega ali ne. Če si pogledamo govor v Davosu, ki izkazuje, kjer se pravzaprav proslavlja slepost, eh, slepost evropskih podjetij, potem tam vidimo, da je tam govoril predsednik o pošteni trgovini, ne pa o prosti trgovini. In on je tisti, ki bo odločal o tem, kaj je poštena trgovina. In tisti, ki me pri tem podpira, je moj prijatelj. Skratka, ni govoril o tem, da bi se naj držali vseh, vsi pravil STA. Gre za razdrobitev večstranske trgovine, večstranskih odnosov in prilagajanje temu, da bo ena država odločala, uh, o, o tem, kar je dobro in o tem, kateri so in sicer na podlagi enega samega kriterija, kaj tej državi koristi. In to je pravzaprav povezano s številnimi negotovostmi in vprašanje je, kako se bomo zdaj tega lotili. Nekdo je rekel, da moramo jasno povedati, da se želimo braniti. Ampak v kolikšni meri se lahko branimo? videl sem, da so nemška združenja podjetnikov povedala, da ko se Macron in uh, Merklova pogajata v Washingtonu, da boh ne daj, da naj nikar ne sprejemamo nasprotne ukrepe, potem pravzaprav nihče nima možnosti, da bi zmagal v pogajanjih s Trumpom in da bi dosegel kakšen uh, otipljiv rezultat dejstvo je, da eh, sedaj Trump ne priznava mednarodnih pravil, ampak američani so to počeli že prej, sedaj pa pravzaprav uvaja tudi eh, zunaj ozemljske ukrepe to spoznamo že tudi iz eh, stališča senata glede severnega toka. Tudi jaz sem proti eh, severnemu toku, ampak ne zaradi pritiska, ki ga izvaja ZDA. To mora biti naša lasna odločitev. In isto eh, se dogaja sedaj z Iranom. Skratka, razvili smo neko skupno politiko s partnerji. In, oziroma ne razvija se skupna politika s partnerji, temveč se partnerjem pove, kaj se naj počne, sicer pa se jih kaznuje. In če vidim še eh, ameriškega veleposlanika v Brninu, eno uro potem, ko je predal pisma za kreditive, je po tweetu sporočil, da morajo nemška podjetja takoj zapustiti Iran. Zvenelo je kot eh, cesarski ukaz po ubeseditvi in formulaciji zaradi tega človek postane nervozen in vprašanje je, kaj bomo potem lahko storili s partnerstvom. Številni kolegi so mi rekli, da, je, da so ZDA naša najpomembnejša partnerica. Seveda, kolektivna varnost uh, Evrope ni nekaj, kar si lahko zamislimo brez znata. To je dejstvo. Vendar pa, ali ima partnerstvo neko verodostojnost, če en partner ne ve, kaj se bo zgodilo jutri, če ni nekih zanesljivih linij, če ni nekih poti za pogovore? Ali si lahko v takem primeru gotov, da bodo držale zaveze iz petega člena sporazuma o NATO ali pa so te zaveze pravzaprav prepuščene trenutnemu vzgibu neke sile. Vse to vodi do negotovosti. Američani so po Ukrajini pomagali s tem, da so poslali čete na Polsko, v Litvo in, in tako dalje. Ampak to je že bilo še pod vladavino Obama. On je tisti, ki je o tem odločil, ne pa Trump. To se je zgodilo še eh, znotraj predsedovanja Obame, ki je skušal. Uh, ohraniti mir po svetu. Z delegacijo AFED smo bili v Aziji in če vidimo, kaj skrbi Japonce, te skrbi in to so nam tudi zelo jasno povedali, da bo prišlo do nekega sporazuma s Trumpom, kjer se klasična partnerica ne počuti več gotove. Da bo, če bi se odpovedal, ko, ko se In ko se odpove TPP, s tem nastane neka vrzel. In ta uh, smisel tega sporazuma je bil, da se vzpostavi neka varnost eh, in gotovost napram Kitajske. In potem vidimo, da imamo Indonezijo, Filipine in še nekatere druge države, ki se sprašujejo, ali ne bi bilo dobro skleniti nek dogovor s Kitajci. To pomeni, da potem zaščita, ki naj bi jo nudila ZDA, ni zanesljiva. Japonski zunani minister me je vprašal, koliko moram plačati šerifu, da me bo še naprej ščitil. Dobesedno tako je vprašal. To pomeni, da se na dramatičen način spreminja varnostna arhitektura tega planeta. Amerika s tem opušča svoj položaj odločilnega akterja in partnerja v varnostni arhitekturi, ki pa ni zgolj vojaška, temveč tudi gospodarska in ima seveda tudi element trgovinske politike. Evropejci sedaj pogajamo, se pogajamo z Japonci in z drugimi državami in naj bi hitro sklenili določene sporozume, ampak brez naše vojaške komponente se ta vakum ne bo zapolnil. In to je vsekakor povezano s, s pacifiškim, z tihooceanskim področjem in z našo lastno gotovostjo. Trenutno smo v situaciji, ko imamo Pax Americana, da pridemo do Pax Senja. In mislim, da nekateri tega še niso razumeli. Skratka, če povzamem. Američani so opustili vsakršno strateško razmišljanje. Saj administracija, no, in to je povedala tudi jasno in glasno z določenimi dejanji, in zaradi, da, to, da so to storili zaradi določenih uh, volilnih pritiskov, čeprav je gospodarsko uh, morda nesmiselno ampak rekli so, da so se strategijo odpovedali, kar je za nas katastrofa. Rusi imajo strategijo, vendar nimajo sredstev, da bi jo izvajali, ker so postala revna država. Evropejci imajo sredstva, pa nimajo strategije. Le Kitajci imajo tako strategijo kot sredstva. In če sedaj Zahod razpade, In če ne bomo imeli neke skupne zahodne strategije, namen TTIP je bil tudi to ne le, da odpravlja carine in tarife, temveč tudi, da ustvari skupno strategijo, ki bo temeljila na gospodarstvo eh, in da bo veljala za celotno svet. Ni šlo samo za carine. Imel je eh, TTIP tudi neko drugo razsežnost. In lahek, če bi nas lahek eh, in ohlapnejši eh, sporazum TTIP lahko pripeljal iz te krize, bi ga morali skleniti, po mojem mnenju. Sedaj pa zelo nakratko. Še nekaj besed o zgodovini. Pravzaprav je res, da smo partnerji in smo obsojeni na partnerstvo in pravzaprav se moramo tega zavedati, ker imamo določene vojaške slabosti, ampak velja pa to enako tudi za ameriško stran. Američani imajo vel, velik trgovinski uh, presežek, velik tudi uh, um, državni primankljaj oziroma dolg, ki je večji od italijanskega. Američani imajo 4,8 milijona bilijonov evrov dolga. Skratka, to je svetovna sila, ki se jo majajo tla pod nogami. To pomeni, da moramo ugotoviti tudi to, da kljub temu moramo sodelovati s to ZDA, ker si moramo pomagati opraviti medsebojne eh, pomankljivosti skupaj. Smo še vedno najmočnejši na sveti, tako gospodarsko kot politično gledano. Vendar pa to pomeni tudi, da se moramo evropejci končno zbuditi. Pa ne mislim sedaj eh, na dva odstotka. Dva odstotka za vojsko do leta 2022 ali kakšen nižji rok nočem vas prekinjati, kaj ti naslednja točka, ja, smem zaključiti, naslednja točka je pravzaprav tvoje poročilo, če dovoliš. A lahko dokončam? Hvala. Uvideti moramo, da se moramo močneje pozicionirati, ne s tema dvema odstotkoma za obrambo, uh, s katere bi lahko ustvarili napačne strukture. To bi pomenilo spet potrato denarja. Če ne bomo uh, Eh, sposobni razviti svojo skupno obrambno politiko in temu nameniti določena sredstva, bo to katastrofalno. Spremeniti moramo strukture, kajti če imamo stare nacionalne strukture in jih bomo ohranili zaradi tega, ker nihče ni pripravljen tega storiti in če ne bo. Um, tega mogoče doseči, potem ne bomo imeli nobene verodostojnosti napram američanom. Potem nas tudi nišče ne bo imel resno, da bomo financirali obnovo v Siriji, to bodo storili Rusi. In potem nas ne bodo več eh, vabili za mizo, ko se bo pogajalo o Iranu in jedrskem eh, programu. In zato mislim, da moramo mi v Evropskem parlamentu zahtevati reformni proces. In to je temeljni pogoj, predpogoj za to, da bo ta Evropa razumela to situacijo, da bo postala močno in da bo lahko močnejša partnerica Amerike. In to je predpogoj za ponovno obuditev partnerstva z Ameriko. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod Brok. S tem bi rada sklenila to razpravo. Zahvaljujem se našim gostom priča smo bili zelo zanimivi analizi. Kot sem že dejala, je pomembno, da nadaljujemo s to razpravo. Na nek način moramo namreč razjasniti te odnose in ugotoviti, katera pot je najboljša za Evropo. Še enkrat najlepša hvala gospodu Gardnerju, gospodu Šapiru in doktorju von Marshallu za eh, vašo podporo. Upam, da bomo še naprej dobro sodelovali. Thank you. We will continue immediately because the next. Takoj bomo nadaljevali, zato ker je naslednja točka, gospod Brok, vaše poročilo na temo stanja odnosov med EU in ZDA. Da, vem, da se morate pogovoriti, ampak. Mm -hmm.